Hvala lepa. S tem zaključujemo to točko dnevnega reda. Naslednja točka na popodanskem dnevnem redu pa je izjava podpredsednice komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko na temo Gvineje Bisao. Visoko predstavnico zastopa gospod Vamen ki mu ponovno predajam besedo. gospod predsedujoči spoštovani poslanci evropskega parlamenta vesel sem da imam danes priložnost da v imenu eh, visoke predstavnice in podpredsednice komisije predstavim eh, situacijo v gvineji bisau. Pozdravljam tudi pozornost, ki jo tej temi namenja Evropski parlament. Trenutna kriza v Gvineji Bisao ponovno kaže, da se želi vojska umešati v politične zadeve v državi. Ta država ostaja ena izmed najrevnejših na svetu. In sicer eh, tudi zaradi trgovanja z drogami, ki neposredno vpliva eh, na Evropsko unijo. Prepričati moramo vojsko, da se umakne z političnega življenja in poleg tega moramo zahtevati reformo vojske. Šele takrat eh, bodo lahko organizirane svobodne in pravične volitve. Evropska unija je strogo obsodila vojaški puč v Gvineji Bisao 12. aprila 2012. Eh, pozvali smo k ponovni spostavitvi verodostojne vlade in sicer v skladu z mednarodnim pravom. 18. maja je bila sprejeta resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov 2048 na temo Gvineja Bisao, ki je uvedla posamezne sankcije za vodje Puča in ki je zahtevala takojšno vzpostavitev uh, ustavnega reda in miru. Poleg tega je ta resolucija zahtevala vrnitev vojske v kasarne in pa njihov umik iz političnega življenja. Poleg tega je Varnostni svet Združenih narodov povdaril, da je potrebno kaznovati tiste, ki so odgovorni za kršitve človekovih pravic. Poleg tega je potrebno kaznovati tudi vse tiste, ki so zagrešili resne zločine ali pa prekršili ustavni red. Tudi Evropska unija je obsodila puč in eh, pozvala vse eh, deležnike, da sodelujejo v okviru resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 2048. Ta predvideva mirovni načrt eh, z jasnimi kriteriji in pa z jasnim časovnim načrtom. Potrebno je izvesti reformo varnostnega sektorja. Potrebno se je boriti proti nekaznovanju in proti trgovanju z drogami. Poleg tega pa je potreben takojšen umik vojske iz eh, političnega življenja. Ponovno pozivamo k izpustitvi vseh nezakonito priprtih oseb in pa k takojšnji prekinitvi vojaške oblasti in pa k eh, ukinitvi prepovedi za odhod iz države za nekatere člane nekdanje vlade. Evropska unija je že sprejela sankcije, gre za zamrznitev premoženja in pa prepoved vstopa v Evropsko unijo za šest članov eh, vojaške oblasti. Pripravljeni pa smo ta seznam tudi razširiti na tiste, ki zatirajo mirovne demonstracije in eh, ki neustrezno ravnajo z eh, javnimi sredstvi ali pa ropajo po državi. Prekinili smo tudi z eh, zagotavljanjem pomoči in sicer že lansko leto. Pozvali pa smo tudi k reformi varnostnega sektorja zaskrbljeni pa smo zaradi humanitarne situacije, ki se le zaustruje in zaradi tveganja po ponovnem izbruhu nasilja. Demokratična stabilnost v Gvineji Bisao zahteva odstranitev grožnje, ki jo predstavljajo oborožene sile. Poleg tega je potrebna reforma varnostnega sektorja. Vse tiste, ki ravnajo proti ustavno, je potrebno ustrezno kaznovati. Sporazum, ki bo sprejet, mora biti vključujoč in demokratičen. Vojska ne more eh, sodelovati v političnem življenju. In Evropska unija skrbno spremlja zadnja eh, politična in dogajanja v eh, tej državi. Poleg tega pozorno spremljamo tudi varnostno situacijo. Mednarodna skupnost mora ostati enotna. Visoka predstavnica je pozvala ECOVAS in pa Afriško unijo, da pozoveta vse eh, partnerje v mednarodni skupnosti k politični in pa finančni podpori za izvajanje mirovnega načrta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod Vamen. Najprej bodo spregovorili govorci v imenu poslanskih skupin. V imenu skupine ELS dobi besedo Paolo Rangel. Hvala lepa. Gospod eh, predsedojoči, gospod minister, gospod Vamen, najprej sem želel povedati, da je zelo žalostno, da pri tako pomembni razpravi visoke predstavnice gospe Eštonove ni tukaj z nami. Ponovno je poslala le vas kot namestnika. Sedaj pa naj izrazim solidarnost in pa podporo prebivalcem Gvineje Bisao. To so ljudje, eh, ki so bili predmet sistematičnega mučenja zaradi politične nestabilnosti v tej državi, kot da revščina ni dovolj. Evropska ljudska stranka je že od samega začetka spremljala situacijo v Gvineji Bisao in zelo žalostno je, da je Evropski parlament šele en mesec po dogodkih v Gvineji Bisao organiziral to razpravo. In zakaj je temu tako? Zato, ker Evropska unija nima gospodarskih interesov v Gvineji Bisao. Enako velja tudi za ZDA in pa mednarodno skupnost vendar pa če že potrebujemo kakršnokoli motivacijo, če revščina in pa politična nestabilnost ne zadostujeta za to, da bi usmerili našo politično in humanitarno pozornost na to državo, potem mislim, da trgovanje z drogami, ki močno vpliva na Evropo in Ameriko, zadostuje za večjo vključitev Evropske unije v situacijo v Gvineji Bisao. Evropska unija se mora odzvati bolj odločno. Afriška unija in ECOVAS lahko veliko storita, ampak resolucije ne zadostujejo. Prejiti moramo od besed k dejanjem, biti moramo bolj učinkoviti in sodelovati moramo z temi državami pri posegu v Gvineji Bisao. To je naša naloga. Evropska unija. deluje v skladu z načeli, ampak ko gre za praktična dejanja, eh, naši ukrepi še zdaleč ne zadostujejo. Hvala lepa. Sedaj bomo ostali pri portugalskem jeziku, kajti v imenu skupine socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu dobi besedo gospa Gomež za dve minuti in pol. Gos, gospod predsedojoči. Tudi sama bi rada izrazila solidarnost z prebivalci Gvineje Bisao. Vidimo, kako so se borili proti kolonialnemu zatiranju, vendar pa smo naredili napako, ko smo prekinili z dostavo pomoči, predvsem pa, ko smo ukinili misijo za zagotavljanje pomoči v Gvineji Bisao leta 2010. Takrat bi morali skušati okrepiti mandat te misije, namesto da smo jo umaknili. Minister Vamen, kar potrebujemo v tem trenutku je, da se vojska umakne iz političnega življenja. Politiko je potrebno prepustiti politikom, sicer ne bo varnosti za državljane Gvineje Bisao, sicer ne bo spoštovanja ustave in tudi ne bo prišlo do zmanjšanja organiziranega kriminala in pa trgovanja z eh, drogami. To so cilji, ki bi jih morala Unija izpolniti, ne da le govorimo o resoluciji Združenih narodov. Ta resolucija se osredotoča na puč in zahteva kaznovanje eh, za vse udeležene. premijer Raymond Pereira mora ustrezno ravnati in Evropska unija mora biti povsem jasna tudi v svojih odnosih do ekovasa. Upozoriti jih je potrebno, da morajo vse države eh, spoštovati človekove pravice v skladu z eh, sporazumom iz Kotonuja. Ko gre za Gvinejo, Bisao in pa Mali, pa Ekovas predlaga rešitve, ki bi morale pravzaprav voditi k eh, ponovnemu prihodu na oblast eh, tistih, eh, ki so zagrešili grozljiva dejanja. Evropska unija mora nujno sodelovati z vsemi drugimi organizacijami v regiji, z Ekovasom, pa tudi z agencijami Združenih narodov potrebno je najti načrt za to državo, kajti to je ena izmed eh, tistih držav, kjer prihaja do velikega ropanja naravnih virov in zato moramo pozvati k ponovni spostavitvi verodostojne vlade. Potrebujemo pa tudi dosledno politiko, ki bo zaščitila predvsem prebivalce Gvineje Bisao. Preprečiti je potrebno zaostritev humanitarne situacije, vzpostaviti pa je potrebno tudi akcijski načrt, ki se bo spopadal z koreninami tega spora, ki je pripeljal to državo v revščino in nestabilnost. In to je odgovornost Evropske unije, kajti ta situacija vpliva tudi na Evropsko unijo in sicer zaradi trgovanja z drogami. Problemi Gvineje, Bisao so tudi naši problemi. Hvala lepa gospod predsedojoči, s tem zaključujemo z portugalščino in prehajamo k skupini zelenih. Eh, besedo ima gospod Tavareš za dve minuti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Pred mesecem dni je bila baronica Eštonova tukaj in pohvalil sem jo, da je tako hitro sprejela odločitev glede Repsola v Argentini, ni pa sprejela odločitev glede Gvineje Bisao. Sedaj pa ponovno govorimo o tej državi, baronice Eštonove pa sploh ni z nami v dvorani. To je zelo žalostno. Vendar pa to potrjuje to, kar sem povedal uh, sam že v preteklosti, pa tudi uh, moj kolega Paolo Ranžel. Uh, Zdi se, da pa so prebivalci Gveneje Bisao nevidni v očeh mednarodne skupnosti. Zavedati pa se moramo težav v tej državi, ko gre za trgovanje z drugami in pa za vojaško oblast. Odstavljeni predsednik je sedaj na portugalskem in išče način, kako vrniti eh, oblast eh, politikom resolucija Združenih narodov je zelo jasna glede tega, kaj je potrebno storiti. Vendar pa težava ni v besedah, ampak v dejanjih. Zakaj Evropska unija ne more storiti več? Morali bi sklicati sestanek na visoki ravni z vključitvijo ekovasa. Zakaj? Evropska unija ne prekine svoje politike upravičevanja puča. To, kar moramo sedaj storiti, je, da izvedemo resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov. Poskrbeti moramo za boljše življenje prebivalcev Gvineje Bisao. Rešiti moramo določene probleme, ki smo jih povzročili za prekinitvijo lastne misije v Gvineji Bisao v preteklosti. preprečiti moramo vojski, da okrepi svoj primež v tej državi. In od besed moramo sedaj prijeti k konkretnim dejanjem. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine EKR gospod Charles Tenok. Gospod predsedujoči, že od različnih vojn je Gvineja Bisao v stalnih nekih konfliktih med civilno in vojaško oblastjo. Moja skupina je kar obsoja nedavna dejanja vojaškega udara, ki je zopet na oblast postavila vojaško hunto. In ekovak se mora odzvati na to kombinacijo varnostnih eh, ukrepov in pa mirovnih eh, enot in pa grožen z gospodarskimi sankcijami, je, eh, upam, da stabiliziralo državo. Upam, da se bo vojska omaknila in da bo dala prosto pod civilni oblasti in da, tako, da bodo lahko tudi v prihodnosti kmalo imeli svobodne volitve. Evropska unija si mora prizadevati za politično reformo in eh, stabilna Gineja Bisao je v interesu Zahoda. Kajti nažalost je to ključna pot za trgovanje z drogo. Zato je pri boju proti uh, trgovanju z drogo mednarodna skupnost dolžna, da še vedno spremlja in izvaja gospodarski pritisk na Gvinejo Bisao, da ravna odgovorno in primerno. Država mora skupaj za podporo Evropske unije, Afriške unije in drugih tudi zagotoviti demokratične pravice in civilne pravice. Če je baronica Ešta ne more biti tukaj, Zakaj ni mogel biti Nik Veskot, ki je direktor za Afriko in regijski strokovnjak, biti tukaj prisoten za to razpravo? Hvala. Hvala lepa, gospod Tenak. To je bil zadnji govorec v imenu skupin. Sedaj nadaljujemo z govorci v lastnem imenu. Prvi je gospod Fejo. Ima dve minuti. Gospod predsednik, Muito obrigado. Hvala, predsedujoči. Razprava danes popovdan je seveda posledica dogodkov 12. aprila, ko je vojska nezakonito prevzela oblast, zaprla podpredsednika in usilila uh, svet, ki ni legitimen in nedemokratičen. Država Gvineje Bisao je zelo krhka, potrebuje podporo. Če naj se vrne nazaj v legitimnost in zakonitost, potrebujejo pomoč mednarodne skupnosti, ampak mednarodna skupnost ne posluša. poslušajo le ljudi, ki so izvedli udar. In to ni prvič v Gineji Bisao. Govorimo o nevidnosti Gineje Bisao. In zagotovo to ni zadnji, že se je to zgodilo. Morajo postati vidni tukaj, tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Ne moremo je enostavno ohraniti naravnih govorov. Vem, da skupine pripravljajo resolucije in eh, potem, ko izglasujemo te resolucije, moramo zagotoviti, da se bodo ljudje zavedali, ti, kako resna situacija je to. Prišel je čas za dejanja, zato pozivam visoko predstavnico, ki ni tukaj danes, da bo zelo jasna, glede poti, ki mora slediti Gineja-Bisao. Moramo podpreti legitimne oblasti te države in moramo se boriti proti trgovanju z drogo v tej državi in v drugih državah v regiji. To moramo povedati in uh, upam, da predstavniki sveta slišijo, da to govorim in da bodo res pomagali postaviti pod za Gineja-Bisao. Hvala, pravi predsedujoči. Naslednji pa je gospod Stasnik, ima minuto in pol. Hvala, predsedujoči. 12. aprila smo prejeli nepresenetljive novice iz um, Južne Afrike. Od leta 1989 smo v Gineji Bisao videli štiri vojaške udare, vse v imenu miru in stabilnosti, rezultati pa so ravno obratni država in regija in celula celina so manj stabilni in manj varni in so izpostavljeni še več revščine, nasilja. In eh, ta eh, začaran krok moramo prekiniti in ga speljati v drugo smer. Gineja Bisao potrebuje našo pomoč, ekonomski svet eh, Afriške unije in pa Evropska unija in Afriška unija morata pomagati. Gospodarska stabilizacija države mora biti prioriteta, izboljšanje eh, oziroma vladavina prava in pa izobraževanje bodo pospešili vlaganje eh, in pa rast. In to mora biti cilj vseh. Če Gvineja Bisao res, če im je kaj do svojih eh, civilistov, do svojih prebivalcev, mora prevzeti vodilno vlogo, drugače mora pa mednarodna skupnost uvesti dovolj uh, pritiska, da se bodo zgodile spremembe. Izjava gospe Ešlenove z 23. 23. aprila, ki obsoja ta vojaški udar, je pravi korak v pravo smer. Hvala. Hvala lepa, gospod Stasni. Naslednji je gospod Kačmarek, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Vojaški udar, državni udar, to je zelo škodljivo za države, v katerih prebivalci živijo na pragu revščine in eh, v Gvineji bi, bi sam se je to poleg vsega dozgodilo še pred eh, volitvami in kandidat je prijel 49 odstotkov, najbolj trpijo. Eh, kmetje, ki prodajajo reščke, vsaj želijo jih prodajati, to je glavna, uh, glavni izvozni proizvod in aprila se je začela že to, torej v času uh, državnega udara in kmetom se ponudijo tako nizke cene, da večina sploh noče prodati teh oreščkov. Um, kdor si to lahko privošči, skuša blago prenesti v Senegal. To je zelo pomembno, kaj ti žitev teh oreščkov odloča o, o eksistenci številnih družin. Številne institucije praktično ne delujejo od bank do gradbene panoge. Značilna je tudi situacija, da prehodna vlada, prehodno vlado tvori dosedanja opozicija. tako da lahko sklepamo, da je prišlo do dogovora med opozicijo in vojsko, tako da bo težko vzpostaviti demokracijo. Hvala. Hvala, gospod Kačmarek. In še zadnji v tem uh, delu je gospod Ferreira. Hvala lepa. Pa, absolutno nasprotujemo temu udaru v Gineji Bisao. Nobena rešitev ne bo sprejeta, razen če ne bo ustavno podprta in bo omogočila ljudem, da sami uh, odločijo svoje prihodnosti brez uh, zunanjega posredovanja. Torej moramo izpostaviti in podariti našo skrb za demokratično situacijo in da se vzpostavi situacija pred državnim udarom in ustrajati, da se izvoli nov predsednik ne smemo dovoliti, da bi vojaški udar in pa izvajalci letega nas postavili pred eh, gotova dejstva. Izvesti je treba številne ukrepe, tako da vsak, ki uh, vsak, ki nadleguje člane PAIGC, čuti posledice. Moramo biti solidarni z ljudmi Gineje-Bisao in moramo se zauzeti za nujne ukrepe, zato da se tudi uh, eh, zauzamemo za te ljudi. Situacija v državi se je poslabšala kar alarmantno, odkar je prišlo do tega vojaškega udara. Vedno znova, vsak dan prejemamo prošnje za pomoč, potrebujejo uh, Eh, denar, pomoč, hrano eh, in eh, pomoč v vsej, vsakršni obliki. Moramo zagotoviti, da se situacija ne bo še poslabšala. Mednarodni denarni sklad in druge ustanove tudi niso bili uspešni. Ekonomsko partnerstvo in dogovori so bili tudi neuspešni cel niz problemov se je pridružil tistim, ki zaradi katerih država že trpi in moramo zagotoviti, da bodo lahko ljudje odločali o svoji usodi. Hvala, pravi predsedujoči, sedaj pa je čas za postopek. Eh, ujemite pozornost predsedujočega in tu imamo samo gospod Besesko. Hvala lepa. Gineja. Bisao že nekaj let trpi zaradi nestabilnosti, korupcije, trgovanja z drogami in ta vojaški udar, ki je prekinil volilni proces, je vse skupaj še zaostril. Pomembno je, da se nasilje konča in da se najde neko rešitev za izhod iz krize in da se prenese oblasti na civilne predstavnike in uh, potreben je demokratičen prehod in pomoč mednarodne skupnosti je nujno potreben. Veseli me, da je bila tudi sprejeta resolucija Združenih narodov. Podariti pa je treba tudi konstruktivno vlogo Ekovasa, ki je uh, obsodil vojaški udar in zahteva, da se v naslednjih tednih eh, odpošlje tudi enote. Hvala. Gospa Basesko, sedaj pa dajemo besedo gospodu Vamenu, ki predstavlja podpredsednico komisije in visoko predstavnico Evropske unije. Gospod predsedujoči, zahvaljujem se poslancem za svoje pripombe in za skrb, ki so jo izrazili v zvezi z situacijo v Gineji Bisao. Preden se odzovem v imenu visoke predstavnice, bi rad podal nekaj pripomp v zvezi z njeno odsotnostjo. Tudi ona je lahko samo na enem mestu hkrati. Danes je, se nahaja v Bagdadu, kjer vodi pogajanja z Iranom o vprašanju jedrskega programa. Zato mislim, da je razumljivo, da ne mora biti prisodna. Kar pa tiče, se tiče gospoda Nekveskrta, vodja afriškega oddelka, on je na misiji v Nigru Burkini Fa, in Burkini Faso in zato tudi on ne more biti prisoten. Torej, ko govorimo o Gineji Bisao, pa vaše pripombe potrjujejo, da so bi morale biti takojšne prioritete ponovna vzpostavitev stanovne eh, ureditve in treba je vzpostaviti ponovno volilni sistem. Kako točno naj to naredimo, ostaja nejasno in še vedno obstaja skrb, da kompromis ne bo rešil vseh vprašanj. Eko vas kot glavni regionalni vodja si mora še naprej prizadevati um, za to, da se reši negotova situacija v državi. To se izvaja z veliko sodelovanja z Združenimi narodi, Afriško unijo in pa tudi z Združenjem portugalsko um, govorečih držav. In tu je treba tudi se bo, uh, vključiti varnost in pa se, reformo sektor, uh, varnostnega sektorja in preprečevanje uh, trgovanje z drogami in druge ukrepe. Veseli me, da tudi pr pr parlament sodeluje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Vamen. S tem smo zaključili to razpravo. Sledi nekaj um, izjav. Pristojni eh, polski kolegi so dali.